Bien. Bonjour. J'espère que vous êtes en pleine. Dobro jutro, upam, da ste dobro. Nadaljujemo skladno z dnevnim redom za našo sejo. Nadaljevali bomo tam, kjer smo včeraj zaključili in danes bomo obravnavali mnenje gospoda Dorfmana, ki ga pozdravljam in je z nami. V zvezi s prehodnimi določbami za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega kmetijstvenega jamst, jamstvenega sklada v letu 2021. Zakonodajni okvir, ki ureja skupno kmetijsko politiko po letu 2020, je še vedno predmet pogajanj in zato, da bi zagotovili eh, neproblematičen prehod, je potrebno sprejeti prehodne določbe, ki bodo omogočile podaljšanje uporabe obstoječe uredbe, dokler se ne uveljavi nov sistem. Obstoječo uredbo je mogoče spremeniti in uh, vključiti vanjo tudi zneske, ki jih je potrebno uh, določiti za novo obdobje kmetijske politike. Uh, gospod Dorfman ponovno spostavlja uh, Eh, zneske za kmetijstvo, kot jih predlaga parlament in eh, uveljavlja določbe za eh, izvajanje obstoječih finančnih zavez. Zdaj kar predajam besedo poročevalcu. Sledili bodo poročevalci v senci, potem pa še vsi ostali, ki bi se želeli oglasiti. Izvolite, imate besedo, gospod Dorfman. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Najlepša hvala, predsedujoči. Res je, da gre tu za določbe, ki naj bi urejale skupno kmetijsko politiko v naslednjem letu. Predvidljivo je namreč, da bo eh, potrebno z, na reformirano politiko še počakati. Eh, tudi parlament še ni sprejel vseh potrebnih sklepov in mi eh, v našem odboru pripravljamo mnenje za pristojni odbor, to je odbor za kmetijstvo. Gre za zelo tehničen dosje eh, in gre za to, kako zagotoviti, da se bo v prihodnjem letu nadaljevalo eh, delo, kot ga poznamo iz prejšnjega leta. Zato je potrebno vzpostaviti ustrezna pravila v svojem mnenju, zato tudi nisem podal bistvenih predlogov sprememb, ker mislim, da ne bi bilo smotrno, da se lotevamo kakršnih koli sprememb skupne kmetijske politike, ki eh, <clears throat> jih potem ne bi prenesli tudi v novo politiko. Tako da se moji predlogi osredotočajo predvsem na interese našega odbora, torej zlasti na drugi stebr skupne kmetijske politike. Eh, torej na načrte za regionalni razvoj. E, to so tiste določbe, ki so najpomembnejše za naše regije. E, in v svojem mnenju sem e, poskušal zagotoviti, da bi bilo delovanje regij čim bolj prožno, da bi se podaljšal rok za sprejemanje odločitev o načinu delovanja z 10 na 30 dni, hkrati pa uveljavljam tudi ustrezno prožnost, kar zadeva eh, same razmere v posameznih regijah, ponekod so vsi razvojni načrti že eh, sprejeti, drugot ne in glede na to eh, predvidevam zelo prožne možnosti za regije pri odločanju o tem, ali želijo denar črpati iz novega proračuna ali želijo porabiti sredstva iz starega. In pa potrebno je nadaljevati s konvergenco plačil iz prvega stebra. Tu naj bi imeli zavezujoča pravila in pa še kar zadeva financiranje čezmorskih regij in eh, najbolj oddaljenih regij. tu eh, se predvideva eh, financiranje, kot ga predlaga parlament v eh, svojem predlogu za večletni finančni okvir. Zavedamo se, da gre tu za željo, ampak vendarle je prav, da damo ustrezen signal, da se bomo zato borili tudi v konkretnih proračunih, kajti parlament je že sprejel svoj sklep, kar zadeva višino sredstev in eh, prav bi bilo, da to vključimo tudi v ta predlog. In to je več ali manj vse. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod poročevalec. Prav imate, res je, da se osredotočamo na tiste vidike, ki zadevajo naš odbor in na razvoj podeželja ter na splošno koherenco s kohezijsko politiko. E, veseli me, da ste e, vključili tudi stališča, ki jih je parlament že sprejel, kar zadeva večino sredstev. Zdaj pa dajem besedo poročevalcem v senci v imenu e LS je že govoril eh, poročevalec, v imenu socialistov pa Izabel Kardelas. Če je ni, jo kdo nadomešča, izvolite. Gospod Berkvist. Ja, najlepša hvala. Izabel obžaluje, da ne more biti tu in me je prosila, naj vam posredujem njene komentarje prehodne določbe so ključen instrument za zagotavljanje stabilnosti in predvidljivosti pri podpori kmetijskemu sektorju. To bo omogočilo kmetom, da še naprej brez težav načrtujejo svoje prihodne dejavnosti. Hiter napredek v pogajanjih o SKP ter tudi priprave strateških načrtov v državah članicah, pa, pa morajo stati naša prednostna naloga. Ampak glede na trenutno stanje pogajanj, menim, da je potrebno biti previden in predvideti možnost dveletnega prehodnega obdobja. Na ta način se bo lahko zagotovila stabilnost za sektor. V luči tega menim, da je predlog predsednika sveta za večletni finančni okvir. Eh, pravzaprav razočaranje, kajti ne odziva se na izzive, ki mora zadostiti nova SKP. V celoti se strinjam z gospodom Dorfmanom, da moramo biti zelo jasni in zavrniti kakršnakoli znižanja sredstev za program POSEJ za najbolj oddaljene regije. Povdarjam, da ta program, ki predstavlja eh, Eh, razmeroma majhen znesek v širši sliki, je ključnega pomena za regije, ki so eh, v najslabšem položaju eh, in ki se soočajo z nepremostljivimi strukturnimi omejitvami in specifičnimi razmerami. Kar je seveda tudi predvideno v pogodbi o delovanju Evropske unije. Hvala lepa. Najlepša hvala, Stefan Bižu za skupino Renew. E, Dobr dan, gospod predsedujoči, dragi kolegi in kolegice, v imenu skupine Renew naj se zahvalim poročevalcu za njegovo delo in lahko povem, da se strinjam z njegovo vizijo in da res potrebujemo čim več prožnosti v tem prehodnem obdobju. Prav imate, da ustrajate pri tem, da. Eh, potrebujemo eh, ambiciozen pristop, kar zadeva najbolj ranljive in najbolj oddaljene regije. Eh, in res je, da se so, te soočajo z zelo specifičnimi izzivi in da zato potrebujejo tudi specifično podporo. To je tudi smisel člena 349 pogodbe. Zato eh, moramo vsekakor v Evropi se eh, eh nekako uspešno soočiti s temi izzivi. Torej, eh, tu, to ne morem biti predmet pogajanj. Prejšnji in sedanji komisar za kmetijstvo sta že potrdila, da se s tem strinjata in zato je prav, da kot pročevalec eh, predlagate, da se vrnemo na predhodno predlagano raven sredstev. Eh, predvsem gre tu za to, da predvidimo sredstva za kompenzacijo višjih stroškov za oskrbo zaradi oddaljenosti eh, in da omogočimo tudi eh, delovanje določenih omejenih sektorjev. In vse to je ključno. Poleg tega je tu še vprašanje zaposlovanja, vprašanje okolja. Tisto, kar nas mora združevati, pa je predvsem boj za kakovost naše prehrane ter za kakovost življenja za nas in naše otroke. Kaj ti konec koncev gre tu za vprašanje eh, preživetja in zato se moramo vsi združiti okrog tega skupnega cilja. In pa še eh, zadnja točka glede finskih eh, regij. Eh, tudi tu se strinjamo z odobritvijo za to prehodno obdobje. Najlepša hvala za skupino zelenih, gospod Trope. Najlepša hvala, predsedujoči. Menim, da je to zelo pomembno vprašanje za regije in da je potrebno upoštevati ne samo vidik razvoja podeželja, ampak tudi raven pomoči. To je ključno za sposobnost preživetja za regije. Evropska pomoč je ključna za zaposlovanje, za prihodke, za produktivnost in zato je potrebno z dosedanjo pomočjo nadaljevati podpiram mnenje, ki ga je pripravil kolega. Strinjam se, da moramo glede višine sredstev ustrajati pri sklepih parlamenta in da se ti zneski ne smajo zmanjšati. Eh, ko gre za to, da države niso sposobne prispevati k novim programom, pa moramo biti skeptični. Sam sem poročevalec v senci v odboru Agri in menim, da bi morali govoriti predvsem o tem, kako preprečiti težave zaradi plačil za kmete, eh, tako pri eh, neposrednih plačilih, kot pri razvoju podeželja. Eh, če se ne bomo uspeli izpogajati o novi SKP v enem letu, bi morali samodejno nadaljevati z izvajanjem eh, tega, kar je bilo predvideno za prejšnje leto. Eh, omenjeno je bilo, da je potrebno nadaljevati s konvergenco, ne samo uh, notranjo, ampak tudi zunanjo konvergenco. In v obdobju od 2014 do 2020 je ta konvergenca obstajala in pripričan sem, da bi morala ostati tudi do leta 2027. V parlamentu sem bil poročevalec tudi kar zadeva strateška nepovratna sredstva. Uh, In tudi tam, eh, v tem kontekstu, so bili moji predlogi glede konvergence deležni široke podpore. In upam, da bo tudi odbor v tem mandatu spoštoval in upošteval odločitve iz prejšnjega mandata. Podeželske skupnosti je potrebno v večji meri vključiti. Nova SKP, ki še ni bila sprejeta, eh, zato postavlja temelje. tega v sedanji SKP ni, zato bi morali govoriti tudi o vključevanju podeželskih skupnosti v proces načrtovanja. Res je, da potrebujemo tudi prožnost. Evropska komisija predlaga, da države članice, ki so že porabile Eh, sredstva in načrtujejo porabo novih sredstev, bodo morale dokončati vse programe v enem letu. To pa v praksi ni izvedljivo. Države članice morajo imeti eh, izbiro, da eh, se odločijo za prednostne projekte in izvajajo samo te v celoti. Okolju prijazno kmetovanje je tudi zelo pomembno, ekološko kmetovanje je pomembno in predlog, da bi podaljšali načrtovanje na tri leta, eh, kar predlaga komisija, je nespremljivo. Kajti sicer se bo z letom 2029 načrtovanje ekološkega kmetovanja ustavilo. Zato menim, da moramo tu ustrajati pri obstoječih pravilih in da bi morali za ekološko kmetovanje še naprej uporabljati enaka pravila, kot jih imamo doslej. To so moje predlogi. Najlepša hvala, kolega. Kolegica Izabel za skupino ID. Najlepša hvala, govorila bom italijansko. Tehnika. Tehnična pripomba, če smem. Po Brexitu je četrta največja skupina v parlamentu ID. Zato se mi zdi, da bi morali to dejstvo tudi upoštevati pri dodeljevanju besede poslancem. Samo toliko. Če se zdaj dotaknem še vsebine tega predloga, skupina ID se seveda strinja s tem, da potrebujemo prehodno ureditev. To, kar predlaga SD, da se zadeva podaljša za dve leti lahko podpremo, zlasti glede na to, da živimo v precej negotovih časih in da ne vemo, kdaj natanko bomo dosegli končni dogovor o SKP-ju. Se pa tudi strinjam z vsebino predlogov sprememb, ki jih je vložil poročevalec Dorfman. Bistvo teh predlogov je, da se zadeve uredijo na čim bolj prožen način da bi lahko zagotovili kontinuiteto, kar zadeva zakonodajni okvir in da bi istočasno lahko tudi čim bolje zaščitili evropsko kmetijstvo. Nedvomno je to nekaj, kar naša skupina v celoti podpira. Sama se zato popolnoma strinjam s predlogi sprememb, zlasti s tretjim tam piše, da bi morali nameniti določena sredstva tudi za primer, da v kmetijskem sektorju izbruhne kriza. Glede vsega ostalega pa si pridržujemo pravico, da uložimo še kakšen komentar oziroma predlog spremembe. Glede na to, da imamo še nekaj časa na voljo za reševanje vprašanja prehodnih določb tu in tam bi lahko še kaj dodali, besedilo malce prilagodili, da bi bilo vse skupaj bolj enostavno in tudi bolj uspešno. Hvala. Merci. Hvala. Prav imate, pozval bom parlament eh, oziroma sekretarjat, da eh, zabeleži vašo pripombo. Dobro je, da je vaša skupina tudi posredovala ime pročevalcev senci, eh, če bi posredovala eh, ime pročevalcev senci za eh, ta dosje, če ste to vi prav. Ja, mislim, da smo včeraj to posredovali po pošti, ampak bom preverila. Dobro, potem bom zabeležil, da ste vi pročevalka v senci za to poročilo. Zdaj pa Martina Mičels v imenu skupine GUE. Ja, najlepša hvala, predsedujoči, zelo na kratko. Najprej najlepša hvala poročevalcu, tudi mi podpiramo te prehodne določbe. Imam pa vendarle pripombo, ne smemo eh, se obnašati tako, kot da bi tu zdaj Eh, počeli nekaj eh, blazno koristnega in eh, ne smemo enostavno pristati na to, kar imamo zdaj, kajti te prehodne določbe so rezultat nesposobnosti ali nepripravljenosti Evropske unije, da sprejme ustrezen proračun. V odboru smo že večkrat govorili o tem, da bi morda za celotno kohezijsko uh, politiko za vse kohezijske sklade potrebovali podobne prohodne določbe, tako da je to danes pravzaprav prvi nujni korak, ki ga seveda eh, podpiramo, zato da lahko rešimo, kar je še mogoče rešiti. Eh, tu je treba biti posem iskren. Hvala za to ta opomnik, ki je povsem na mestu. Kristof Gordel je prosil za besedo, izvolite. Pani predsednica, visoka komisija, čajem kilka uvak zgošič, ktore bo. Najlepša hvala, predsedujoči, dragi kolegi in kolegice. Nekateri komentarji, ki sem jih želel podati v zvezi s tem predlogom o prehodnih določbah so naslednji. Prehodne določbe za izdatke iz prejšnjega programskega obdobja, to je šesti člen, eh, te določbe so bistveno preveč eh, omejujoče. Zlasti je potrebno zagotoviti, da se plačila nadaljujejo skladno s potrebami, ki, eh, in pravili, ki izhajajo iz tako imenovane horizontalne uredbe, ki jo je predlagala oziroma podala Evropska komisija v kontekstu reforme SKP po 2020. Kaj v praksi to pomeni? To pomeni, da bo morda potrebno reprogramirati že sprejete ukrepe, zato da se zagotovi skladnost z novimi predlogi po reformi posledično bomo verjetno eh, občutili večje upravno breme. Poleg tega pa so tu tudi določene spremembe, kar zadeva upravičence in kar zadeva sredstva, ki jih bodo prijeli v okviru pogodb. Poljska vlada je prepričana, da ko gre za prehodne določbe, tu govorim o uredbi 13 skozi 2013, da bi tu morali ponovno razmisliti o uh, omejujočih eh, načeljih. Potem, ko gre za nadaljno uporabo nacionalne podpore, to je omenjeno v 37. členu uh, uredbe 37 skozi 2013. In pa še tretji predlog, ki ga bi bilo tudi potrebno upoštevati v prehodnem obdobju. Eh, torej prehodno obdobje bi morda morali podaljšati za dve leti do leta 2022. Hvala. Najlepša hvala. Alvaro Amaro dobi besedo kot naslednji. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Sem pročevalec v senci ELS za to uh, eh, preho, uredbo o prehodnih določbah in uh, lahko povem, da ne samo, da se strinjam z našim koordinatorjem, gospodom Dorfmanom, ampak bi rad izpostavil še en vidik, ki mislim, da ga moramo tu imeti v mislih. Gre za nekaj, kar mislim, da bo postalo pomembno za vse. ko gre za eh, prehodno obdobje, je za kmete ključno, da so stvari predvidljive. Komisija je včeraj dejala, da bi še vedno bilo mogoče enoletno prehodno obdobje. No, če je to še vedno možno, potem mislim, da moramo to možnost preučiti, torej možnost, da bi imeli samo enoletno prehodno obdobje. Če torej eh, do konca leta ugotovimo, da potrebujemo še eno leto, potem nam ne bo potrebno ponovno začeti z razpravami od začetka. Sprejmimo torej enoletno obdobje s samodejnim podaljšanjem na še eno leto, kajti v nasprotnem primeru bomo odprli vrata za dolgo prehodno obdobje, ki pa bi pravzaprav moralo biti kar se da kratko. To je moj prvi komentar. Potem drugič kar zadeva eh, finančne vidike, ki jih omenjajo kolegi. Vedno sem trdil, da moramo biti tu v prvi vrsti dosledni. Ne bi bilo pravično in ne bi bilo sprejemljivo, če bi v prehodnem obdobju, pa naj bo to leto ali dve, raven eh, podpore kmetom upadla. To ni preho bistvo prehodnega obdobja in to je nespremljivo. Uh, Zato moramo zagotoviti, da bodo številke ostale na enaki ravni. Tudi gospod Dorfman sam je to izpostavil in sam ga pri tem podpiram. Minimum mora biti torej, da ostanemo pri enakih številkah, kot jih imamo v trenutni SKP. Če bo prišlo do znižanja sredstev v večjem finančnem okviru in SKP, bi, to, bi bila to napaka, kot eh, smo govorili včeraj, tu se tudi ne zauzimamo za znižanje sredstev za kohezijsko politiko, ker bi to pomenilo znižanje solidarnosti. Eh, hkrati bi to vplivalo zelo negativno tudi na eh, vse naše politike. Eh, in še bolj nepravično pa bi bilo, če bi breme prehoda prenesli na kmete v obliki znižanja sredstev. Če eh, zaključimo z SKP danes, bomo jutri sprejeli novo, ampak eh, ne smemo kaznovati kmetov tako, da znižamo podporo v prehodnem obdobju. Eh, Ne želim znižanja sredstev niti v prehodnem obdobju, niti v novi SKP. Slišali smo, kaj se dogaja z najbolj oddaljenimi regijami in eh, razvojem podeželja. Tam vse to eh, se nanaša na drugi stebr. Eh, je pa to ključen vidik regionalnega ravnovesja v Evropi. Včeraj sem že povedal in danes lahko ponovim, da v celoti podpiram zamisel od eh, kmetije do krožnika. Mislim, da je ta zamisel odlična, ampak ne smemo pa tu na noben način pozabiti, da če želimo priti do krožnika, najprej potrebujemo kmetijo. Eh, tega ne smemo pozabiti in to je pomembno tudi za naš odbor. Vem, da eh, tudi vi, predsednik, eh, to izpostavljate in da je ključno, da podpremo tudi najrevnejše dele naše celine. Najlepša hvala. Merci beaucoup, cher collègue, euh, Mori Pekarinen. Najlepša hvala, dragi kolegi. Gospod Parvajnen. Najlepša hvala. No, zakonodajo za prehodno obdobje bi morali že zdavnaj sprejeti. Ključno pa je, da ta temeli na obstoječih pravilih. Mislim, da je bilo v preteklosti uh, v podobnih situacijah vedno tako. Podobno se je zgodilo tudi pred leti, ko nam ni uspelo pravočasno sprejeti nove zakonodaje. Tudi takrat smo eh, sprejeli podobne določbe za kohezijsko politiko. Eh, drugič, eh, povdaril bi, da ne moremo sprejeti nobenih znižan sredstev pri SKP. Naj vas opomnim, da so naši kmetje hrbtenica našega podeželja in to velja za vse države članice Unije. Prav tako pa želim izpostaviti tudi, kako pomembno je kmetijstvo za cilje kohezijske politike. Kmetje so tisti, ki ohranjajo podeželje pri življenju. Tretjič naj izpostavim, da Evropska komisija eh, brez kakršnega koli dobrega razloga iz svojega predloga izključuje kakršno koli omembo nacionalne prehodne pomoči in določenih nacionalnih programov, ki so del svežna pomoči v okviru SKP. Na finskem, naprimer, Odkar se je Finska pridružila EU leta 1995, uporabljamo to vrstne ukrepe. Eh, Vse čas smo z njimi nadaljevali in to bi nam moralo biti omogočeno tudi še naprej, zlasti v tem prehodnem obdobju. Če in ko bomo nadaljevali z uporabo obstoječih pravil, moramo torej omogočiti, da se nadaljuje tudi nacionalna pomoč. Eh, kar nekaj kolegov je opozorilo na to težavo in upam, da bo odbor v svojem mnenju ta vidik izpostavil. Upam, da bomo o tem mnenju lahko glasovali čim prej, tako da bo tudi odbor Agri čim prej lahko zaključil svoje delo. Najlepša hvala. Daniel Buda. Hvala. Daniel Buda je naslednji. Hvala, gospod predsednik. Seveda, tudi jaz popolnoma podpiram to, kar je povedal poročevalec Dorfman, pa tudi drugi kolegi. Kmetijski sektor namreč potrebuje zadostno financiranje za to, da bo preživel in mora tudi ohraniti zmogljivosti za to, da bo um, proizvajal dostopno in kakovostno hrano pogovarjali smo se tudi z drugimi kolegi iz drugih odborov, ki mogoče ne poznajo tako dobro kohezijske politike in pa kmetijske politike. Eh, spraševali so, zakaj želimo razumno financiranje za kmetijsko in kohezijsko politiko, ampak če govorimo o SKP, je odgovor zelo jasen. Brez nekega doslednega financiranja SKP eh, bodo cene hrane narasle in to precej in mogoče bo hrana postala nedostopna za številne ljudi. In zato želimo tudi zagotoviti zadostno pomoč in financiranje za kmetijski sektor. Ta sektor je v Evropski uniji dobro razvit, zdaj zagotavlja zelo kakovostno hrano. In eh, pri hrani nismo odvisni od uvoza iz drugih držav, zato ker druge države izven Evropske unije ne spoštujejo istih standardov. In zato potrebujemo to dosledno financiranje tudi za. Eh, oddaljene regije. Obiskal sem Azore in Martiniko v zadnjem mandatu in eh, se tam seznanil z njihovimi potrebami. Torej, oni tudi potrebujejo financiranje strani Evropske unije. Rad bi pa povdaril tudi to, kar so rekli kolegi. Namreč državam je treba omogočiti tudi, da zagotovijo prehodno nacionalno podporo. Gre za nacionalne prispevke iz nacionalnih proračunov, ne iz evropskega proračuna. Uh, in država moramo omogočiti, da nadaljujejo s to podporo. Na koncu pa naj povdarim še nekaj. Pomemben je tudi razvoj podeželskih območij. Tukaj govorimo o drugem stebru. Istočasno pa ne smemo pozabiti, da lahko uporabljamo denar eh, iz kohezijskih skladov in kohezijske politike tudi zato, da moderniziramo podeželska območja v Evropski uniji. In če razmislimo še o sinergiji med skladi, bomo seveda imeli dovolj denarja za razvoj podeželskih območij. Istočasno pa moramo imeti tudi dobro nadaljevanje eh, financiranja za SKB in kohezijsko politiko. Hvala. Hvala. Kolegica Moždanovska je tudi prosila za besedo. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. No, ko govorimo o prehodnih določbah eh, za podporo tema dvema skladoma, je ključnega pomena to, da upoštevamo tudi eh, določbo za podaljšanje prehodnega obdobja do leta 2022. Eh, Pomembno bo, če reforma večletnega finančnega okvira ne bo pripravljena do septembra 2020. treba zagotavljati tudi nacionalno podporo. 1037 eh, skozi 2013 eh, ta dokument je zelo pomemben, prav tako je pomembna prožnost, eh, da se 25 odstotkov lahko premika med stebri. Prehodne določbe pa bi morale biti spremenjene tako, da bodo omogočile financiranje tudi v okviru posebnih pragov v okviru 2014 do 2020 zelo pomembno je to. Še posebej zato, ker v novem programskem obdobju eh, bomo lahko uporabljali tudi tehnično podporo in pomoč. In zato je pomembno zagotoviti, da se ta možnost nadaljuje. Ko gre za sadje in zelenjavo, nas tukaj podpora skrbi, nismo povsem prepričani, kakšen bo učinek na proizvajalce. Eh, do konca decembra 2021 bo prišlo do sprememb operativnih programov in če ti ne bodo prilagojeni novim načelom, bo težko. Potem pa še nekaj, kar je pomembno za Polsko. To za nas predstavlja veliko spremembo, zato ker se uravnoteženje individualnih plačil prestavi za eno leto. Hvala. Merci Hvala. Predem besedo damo spet nazaj poročevalcu. In zato, da zaključimo to razpravo, eh, smo povabili tudi predstavnike komisije iz DG eh, Regio in pa DG Agri. DG Agri bo eh, dobil besedo prvi, če želijo njegovi predstavniki kaj povedati v zvezi s temi komentarji, ki smo jih slišali zdaj. Kristina Karaso dobi besedo. Thank you very much, uh, much, Mr. Chairman. Uh, najlepša hvala. Rada bi se samo zahvalila za vaše razumevanje tega predloga. Eh, hvala, da razumete eh, tudi nujnost, da postopamo hitro, 45 tednov imamo. Razpravljali pa smo zaenkrat o menem številu eh, tematik in upam, da bomo hitro napredovali v pogajanjih. No, večina vaših skrbi zadeva financiranje. Eh, predvsem financiranje je za prehodno obdobje. O tem se bomo dogovorili v večletnem finančnem okviru, torej komisija ne bo tukaj naredila nič drugače, nič po svoje. Isto velja tudi za najbolj oddaljene regije, eh, za katere vas tudi skrbi, kot sem slišala. Mm, omenjali ste predvidljivost in stabilnost eh, za kmete, s tem se strinjam, pa ne gre samo za kmete, ampak tudi za podeželska območja. Eh, tudi ne bodo samo kmeti tisti, ki bodo imeli korist od tega v različnih evropskih regijah. S tem se strinjamo in želimo, da se to nadaljuje tudi v leto 2021. Poleg tega pa je nam pomembna tudi kontinuiteta in pa hitrost postopanja, tako da bomo vse skupaj uh, izvedli v enem letu. Eh, zapisala sem si tudi to, kar ste povedali o prehodni pomoči, naprimer v zvezi s Finsko, uh, pa operativni programi za sadje in zelenjavo. Pripravljeni smo razpravljati z obema institucijama za to, eh, da bomo prišli do dobrega rezultata. Hvala tudi za to, ker eh, tako hitro obravnavate te zadeve. Hvala. Gospod Dorfman, izvolite. Najlepša hvala, predsedujoči. Pravzaprav nimam več kaj dosti dodati. Dobil sem vtis, da obstaja precejšnje soglasje glede poti, ki sem jo sam predlagal. Eh, morda je najpomembnejši element trajanje tega prehodnega obdobja sam predlagam rešitev 1 plus 1 in morda bi eh, bilo eh, pametno, da najprej omejimo prehodno obdobje za eno leto in da predvidimo, da če potrebujemo nadaljne reko leto, da je to podaljšanje lahko neproblematično. Ne vemo, kaj se bo dogajalo s proračunom. Eh, ne vemo, ali bomo uspeli oblikovati tudi stališča parlamenta eh, glede SKP, ampak eh, vendarle ne bi bilo smotrno, da vnaprej predvidimo dve leti. Prehodno obdobje je vedno prehodno obdobje in je nujnost, ampak ravno zato bi moralo biti eh, čim krajše. Torej, morda bi bila rešitev eno leto plus eno leto po potrebi. Res tu najboljši pristop. Najlepša hvala. Merci beaucoup. Hvala. Vse politične skupine uh, se večinoma strinjajo in uh, podpirajo poročevalca pri tem, kar je povedal v svojem uvodnem nagovoru. Naj vas spomnim, da bomo glasovali v regiji 2. aprila v Strasburu um, rok za predloge sprememb, pa je v ponedeljek 2. marca ob 17. uri. Hvala še enkrat, um, zdaj pa gremo naprej na osmo točko. Sedmo točko bomo pustili za kasneje, kajti kolega Larutiruja še ni. Eh, upam, da se nam bo pridružil. Torej, zdaj smo pri sedmi točki. Oziroma osmi točki, sedmo smo predstavili. Gospod Frederik Valje, eh, ki je generalni eh, sekretar Sveta Evropskih občin in regij, je z nami. To je najstarejše združenje teritorijalnih skupnosti v Evropi. Je tudi edina organizacija, ki združuje nacionalne organizacije, lokalne organe eh, v 40 državah Evrope in eh, predstavlja vsa ozemlja. Eh, komisijo prosim, če tiho zapusti dvorano. In tudi asistente prosim, da ne razpravljajo pri prižganih mikrofonih. Gospod Mauri, prosim, če nam omogočite, da bomo nadaljevali. Eh, Frederik Valje bo dobil zdaj besedo. Vesel sem, da je z nami. Izvolite besedo. Eh, hvala, gospod predsednik. Kot ste rekli, je svet občin. Eh, združenje, ki združuje različne lokalne organe, eh, nacionalne organe in regionalne organe. 130 tisoč eh, občin in regij je povezanih. 100 tisoč v Evropski uniji, druge izven Evropske unije. Mi um, Mm, zastopamo tako majhne kraje in občine, kot tudi velika mesta. E, imamo pet eh, tematskih področji, s katerimi se ukvarjamo. Vsa ta področja so povezana z življenjem evropskih državljanov in pa lokalnih skupnosti. Gre za upravljanje demokracijo in državljanstvo, potem druga stvar okolje, klima in energija, tretja točka. Eh, mednarodno sodelovanje, potem eh, ekonomska kohezija, socialna in teritorijalna kohezija in pa javne storitve na lokalni in regionalni ravni. Mi skrbimo tudi za izmenjavo mnen med lokalnimi in regionalnimi skupnostmi, izvajamo raziskave in objavljamo različne publikacije o temah, ki zanimajo naše občine. Eh, tukaj jih lahko nekaj vidite. Ehm, ukvarjali smo se s tem o žensko politiki, naprimer, potem z lokalizacijo evropskega semestra, naredili smo analizo o strukturi in pa kompetencah lokalnih organov. Ehm, vključeni smo tudi v številne projekte eh, skupaj z Evropsko komisijo, naprimer, ali pa tudi z drugimi partnerji. Imamo referenčni okvir trajnostnih mest to je orodje za spremljanje eh, ozemeljskih skupnosti pri izvajanju akcijskih načrtov glede trajnostnega razvoja in še posebej v naslednjih letih bo to pomembno, kajti vse je povezano s cili trajnostnega razvoja. Potem želimo tudi vplivati na evropsko zakonodajo, eh, ki ima učinek na lokalni in regionalni ravni. Ehm, zato smo tudi tukaj danes, ampak že vrsto let eh, sodelujemo z vašim odborom regij in pa tudi z drugimi odbori, ki zadevajo ozemelsko razsežnost. Imamo pa tudi mednarodno dimenzijo, kajti eh, sodelujemo tudi v svetovni organizaciji eh, lokalnih organov in mest. Z njimi sodelujemo in zastopamo skupaj z njimi evropska mesta in občine v Združenih narodih in pa OECD-ju, naprimer. Razvijamo specifična partnerstva eh, tudi z DGDF-ko in sicer o partnerstvu med evropskimi ozemlji in mesti in pa eh, mednarodnimi eh, mesti in ozemlji v državah v razvoju. Evropska kohezijska politika je v srcu evropskega projekta in zelo koristna je za številne lokalne in regionalne oblasti in zato smo vzpostavili tudi zavezništvo za kohezijo. E, s tem se e, v prvi vrsti ukvarja odbor regij. E, zahtevamo oziroma prizadevamo si za kohezijo po ciljih, ki si jih je zastavila Evropska komisija, ampak potrebujemo pa tudi ustrezna sredstva, da bomo to lahko izvedli. Šarla Mišela smo prosili za zadosten Eh, proračun za kohezijo, eh, ki ustreza eni tretjini celotnega evropskega proračuna. In računamo pri tem tudi na eh, podporo odbora regij in celotnega parlamenta, ko se bomo o tem pogajali v okviru pogajanj o večletnem finančnem okviru. Naši izvoljeni člani so sprejeli tudi strategijo, Eh, najprej treba priti do dogovora o naslednjem večletnem finančnem okviru, to je ključnega pomena. Ampak eh, to eh, se bo zgodilo, to vemo, ampak ne za vsako ceno. Ne smemo drastično znižati proračuna za kohezijo, kot je predlagala komisija in kot danes predlaga tudi svet. To bi bilo v nasprotju s cili nove komisije. Eh, pomembno je, da omogočimo zeleni razvoj, eh, ki bo omogočil tudi boljše življenje za državljane in regije. Potem eh, želimo tudi dovolj naložb. Um, od držav se zahteva, da prispevajo 1,5 um, do 3 odstotke v sklad za pravičen razvoj prehod. Um, Ta novi sklad, eh, ki se ustanavlja, eh, pa ni dovolj močan in pravzaprav se prekriva tudi z skladi eh, Federin FSE. Pravzaprav tudi ne gre za nov proračun, imamo že 7,5 milijard, ki jih bomo vzeli iz Evropskega kmetijskega sklada in sklada za kmetijski razvoj, FEADER. Eh, naš eh, svet tudi meni, da bi bilo pozitivno strategijo oblikovati eh, po formuli NAC3 in da se zagotovi tudi ustrezna vključenost ozemelj. Mm, treba je tudi sredstva zagotoviti za ozemlja in regije, ki to najbolj potrebujejo. Bomo videli, ali bo to možno. Svet občin in eh, regij eh, si prizadeva za neko celovito ehm, strategijo in pa celovit razvoj regij. Ehm, treba upoštevati ekonomski razvoj in izkoristiti potencial teh območij. Eh, tudi na podeželju. Poleg tega pa je treba to povezati tudi z razvojem mest. Na ta način bomo harmonično prispevali k eh, razvoju urbane agende. Tudi pri tem sodelujemo. Eh, mi z našim delom prispevamo tudi k oblikovanju novega političnega okvira, ki bo sprejet pod nemškim predsedstvom. Imeli bomo tudi uh, Eh, novo teritorijalno agendo in pa eh, novo eh, poglavje o trajnostnem razvoju oziroma novo listino o trajnostnih mestih. Mislim, da je pomembno, da na vseh ravneh upoštevamo tudi mnenje občin in pa regij. Hvala. Parole notre collègue Nora Mebarek. Eh, kolegica Mubara, kdo bi besedo? Najlepša hvala za um, ta prispevek. Včeraj smo eh, razpravljali o skladu za pravičen prehod. In proračun, ki je predlagan, ni zadosten. E, mislim, da so javne politike na področju kohezije ključnega pomena. Uh, mi se s tem ukvarjamo, um, največje koristi od tega pa imajo regije in uh, o tem smo že razpravljali v našem odboru. To, da se zdaj eh, predlaga tako nizek in omejen proračun, pa ne uh, kaže ravno dobre volje in s tem tudi ne bomo izpolnili pričakovanj vseh ozemelj uh, upam, da bo sklad za pravičen eh, prehod uh, res pravičen, ampak da bo tudi uh, zadosten in da ne bomo iskali sredstev še iz drugih virov. Uh, mislim, da bi morali dobiti dodatna sredstva, ne pa da se nam sredstva krčijo. Hvala. Naslednji govorec, Andrej. Najlepša hvala in pozdravljeni vsi skupaj. Res eh, cenim to, da je naš odbor regi velik partner pri koheziji. Obstajajo namreč eh, prizadevanja, da se kohezijo oslabi. Moja država je ena izmed 16 prijateljic kohezije in boriti se moramo za njo. Kohezijska politika je zelo priznana, državljani jo ocenijo in mislim, da se z njo lahko lotimo tudi novih izzivov in dosežemo nove cilje. Um, rad bi pa povdaril še nekaj. Um, vi uh, v vašem združenju občin ste bliže državljanom in zato so vaše informacije za nas zelo dragocene. Včeraj smo razpravljali o skladu za pravičen prehod in pa mehanizmu za pravičen prehod. Rad bi zdaj slišal mnenje odbora eh, regij, pa tudi eh, mnenje eh, vaših regij, ki so odvisne od premoga, naprimer, kako one gledajo na to. Na, to, na ta prehod, ko bo treba spremeniti energetsko mešanico. Um, zdaj se nekako nasprotuje subvencijam in pa uh, financiranju fosilnih goriv. Ta pristop se vse bolj širi. Uh, mislim pa, da bo uh, težko doseči vse okoljske cilje. In zanima me, ali lahko uh, vi poveste kaj več na to temo. Hvala. Merci beaucoup, euh, Andrej. Hvala, Andrej. Kristof. Panie przewodniczący, wysoka komisja, mam pytanie do. Hvala, gospod predsednik. Imam vprašanje za predstavnika odbora regij oziroma Sveta Evropskih občin in regij. Slišali smo, da nekatera eh, največja mesta eh, Eh, kot naprimer Varšava na Polskem ali Berlinu v Nemčiji, želi ustvariti posebne sklade, ki bi se upravljali znotraj večletnega finančnega okvira. Šlo bi za nov sklad za razvoj, kot naj bi se to imenovalo. Eh, ta sklad bi pripadal regijam in slišal sem, da naj bi eh, bili tam odgovorni za razvojne politike, za tisto območje. Ali ste slišali kaj o tem, ali nam lahko daste kaj več informacij na to temo? Hvala. Franc Bogovič. Pozdravljeni in eh, lep pozdrav predstavniku Sveta evropskih občin in regij. Tudi sam sem bil 13 let eh, župan, zato zelo dobro poznam delovanje občin in eh, lahko mirno rečem, da so občine regije srce Evropske unije in zato je zelo pomembno, da tako na odboru regij kot na svetu evropskih občin in regij, eh, da z njimi sodelujemo in da skupaj kreiramo politike. Eh, kolegi ste že omenili eh, velik problem v luči prihajajočega novega finančnega okvira. Tudi sam sem med tistim, ki nikakor ne morem sprejeti tega, kar nam sedaj predlagatelji predstavljajo in to gre predvsem v smer krčenja sredstev Eh, tam, kjer se v bistvu življenje dogaja v lokalni skupnosti, kajti kohezijska politika, program razvoja podeželja, regionalni sklad, to so skladi področje, ki so v bistvu deležni največjega eh, odzema sredstev. Zdaj mislim, da je naša skupna naloga, da se v tem eh, ključnem času organiziramo in da nek način zagotovimo normalno financiranje. Sam sem tudi zelo velik pristaš tega, da se Eh, lokalne skupnosti upravijo zelo pomembno nalogo na področju demografskih sprememb v Evropi in pa migracij znotraj Evropske unije. Eh, zelo podrobno spremljam ta področja, ki so, če hočete, ali je to eh, vzhodna Evropa, jugovzhodna Evropa, se pravi od Bolgarije, Romunije, tudi Hrvaška, Mačarska, bodi si to baltske države, bodi si je to Pirinejski polotok, v bistvu te sile eh, imigracijske vedno eh, vežejo in vlad, privlačijo ljudi v, proti tem delu, ki smo sedaj, proti severozahodni Evropi, centralni Evropi, kjer je največ možnosti za delovna mesta. Sam sem prepričan, da eh, bo takšna politika, če jo ne zaustavimo in te tokove na dolgi rok ali pa na srednji rok zelo vpliva na kohezivnost Evropske unije, zelo hitro se bo, ne vem, v Bolgariji se bodo ljudje vprašali, ali je res to Evropska unija, če je napoved demografov, da bo število ljudi se, če primerjamo podatek 89-2050, zmanjšalo skoraj za 40%. To je najbolj drastičen podatek, vendar teh regij z 20-30-40-procentnim eh, zmanjšanjem števila prebivalstva, to je katastrofa in mislim, da s politiko, ki jo sedaj delamo in kjer pazimo predvsem na mesta, in na ostale zadeve delamo zelo velike probleme, ki nas bodo, zaradi katerih nas bodo v prihodnosti eh, bolele glave. Sam poskušam v konceptu pametnih vasi združiti te politike eh, od regionalnega razvoja do programa razvoja podeželja, Eh, tudi skrb za starejše ljudi, da enostavno imamo v vidu, da je treba decentralizirati delovna mesta in da je treba za tista področja, ki teže zagotovijo svoj razvoj, podpreti tudi z javnimi sredstvi. In ta so ravno na tistih področjih, kjer je pri krčenju evropskih sredstev eh, največji procent. Tako da mislim, da imamo odgovorno nalogo in veselim se dela in pa sodelovanja z Eh, organizacijami, ki predstavljajo občine, kajti tam je realno življenje in ti nam prinašajo tudi realne probleme in eh, usmeritve za naše delo. Hvala. Eh, Hvala. Moram povedati, da se res strinjam s tvojim mnenjem. O tem bo treba razpravljati tudi na sestanku koordinatorjev, tako da bomo videli, kako se lahko opremo tudi na uh, raziskovalne službe in pa študije Evropskega parlamenta, uh, zato eh, da bomo prišli do podatkov o teh uh, demografskih dogajanjih, uh, tako izven kot znotraj Evropske unije. To bo gotovo imelo bistvene posledice na kohezijo in tudi na način, kako mi gledamo na kohezijo. Ne gre samo za programiranje, ampak tudi za eh, naslednjih 10 ali 20 let. In eh, te demografske projekcije eh, leta 2100, naprimer, bo 80, evro, 80 milijonov evropejcev manj. In to moramo upoštevati. Veliko mladih evropejcev se seli v tujino obstajajo tudi razni premiki populacij, eh, ljudje zapuščajo svoje države in se selijo drugam. In to je res velik izziv. Zato bomo morali tudi v našem odboru eh, narediti nekaj za to, da se na to pripravimo in da proučimo vse te, vsa ta gibanja. Eh, hvala, zdaj pa kolega Mauri. Ar, arvoisa puheenjohtaja, kun paikalla en finis. Hvala, gospod predsednik. Govoril bom finsko. No, z nami je predstavnik odbora regij. In rad bi spomnil, da izvajanje v okviru NAC-3 regijah, izvajanje kohezije, da je tukaj lahko problem. Imamo province in regije, ki so sestavljene iz več občin in za nje je zelo pomembno, da vsi deli teh regij, eh, da so vključeni v izvajanje. Ne samo mesto, ki je v središču regije ali pa eh, kakšne druge večje občine, ampak vsi, celotna regija bi morala biti vključena skupaj z vsemi občinami, ki so tam. In vse te občine bi morale biti zastopane v regiji, nekem organu, ki eh, sprejema odločitve o kohezijski politiki. Sam predstavljam največje mesto v svoji regiji. Eh, tam eh, sem bil tudi uradnik, izvoljen uradnik kar dolgo časa. In vsi moramo razumeti, da ne bi smel center regije sprejemati odločitev za celotno regijo, ampak bi potrebovali neko predstavniško telo, v katerem bi bili člani celotne regije. Sam sem bil prej predsednik sveta organizacij občin na Finskem, preden sem postal evropski poslanec. In zelo pomembno je, da zagotovimo sprejemanje kohezijske politike, ampak vse občine morajo sodelovati pri izvajanju in odločanju kohezijske politike? No, eh, načelo partnerstva smo predstavili kot eh, prednostno nalogo v pogajanjih, ki trenutno potekajo. Mm, to je zelo pomembno in močno stališče, ki ga zagovarja pogajalska ekipa. In, treba bo še več narediti, zato da bodo občine bolj vključene v upravljanje sredstev eh, povsod po Evropski uniji. Povsod obstaja ta potreba po načelu partnerstva, eh, ki se ne spoštuje povsod enako in ne povsod dovolj. Zato bo treba še delati na tem. Eh, tako da bo evropsko financiranje konec koncev vse pretvorilo v dejanske projekte in da bodo te projekte izvedle občine in dobile denar. Torej, pomembno je zagotoviti, da sredstva pridejo do občin. In uh, občine tudi morajo biti na vseh nivojih vključene v opredeljevanje in izvajanje naših sredstev in uh, skladov. Zdaj pa bom besedo spet dobil Federik eh, Valje, eh, da zaključi to razpravo. Izvolite. Eh, Hvala, gospod predsednik. Ja, ogromno stvari, zelo zanimivih stvari smo slišali, ampak rad bi odpravil nekaj nejasnosti. Namreč mi smo svet evropskih občin in regij, nismo odbor regij. Namreč v prevodu sem tu in tam slišal tudi odbor regij. Res pa je, da imamo morda malce drugačna stališča, kot, odbor, kot jih ima odbor regij. Odbor regij ima poleg tega nekoliko drugačen položaj, kot je naš položaj. Odbor regij se bolj osredotoča na regije NOC 2, tako da ne bi želel, da bi prišlo do kakršne koli zmešnjave glede tega, kdo smo mi, kdo je odbor regij kar zadeva prehod v teh regijah, ki so še vedno zelo odvisne od energije, ki se proizvaja s premogom. Mi bi bili še naprej pripravljeni podpirati, naprimer, dostop do plina, to smo že storili v nekaterih regijah in državah polski kolega je danes tudi govoril o tej tematiki. Kot veste, je Polska precej prizadeta zaradi tega vidika in v številnih regijah in ozemljih na Polskem se trenutno ukvarjajo s tem, kako preiti naprimer z ogrevanja s pomočjo premoga na ogrevanje s pomočjo plina oziroma s pomočjo olja. Tudi plin je seveda v tem trenutku še vedno v tej energetski mešanici, ki jo imajo na voljo na polskem. Želimo pa si, da bi več izkoriščali tudi obnovljive vire energije. Pri polskih nacionalnih organih se tudi zauzemamo za to, da bi storili ta preskok. Bo pa to dodatna faza, ki jo bo treba še opraviti. Aha. <coughs> Kar pa zadeva vaše vprašanje v zvezi sredstvi, ki jih bodo uporabljale neposredno regije in jih tudi nadzorovale. Mislim, da je nekdo iz Polske ali iz Nemčije o tem spraševal. Seveda bodo ozemlja in regije upravljali s temi sredstvi. S tem v zvezi je potem tudi sledila izmenjava mnen v razpravi. Tu gre za sredstva, ki naj bi pomagala pri tem prehodu, ne pa pričakovati, da bomo zdaj centralizirali dostop do sredstev, ki so prav tako dostopna za regije. Ne moremo iz, naprimer, sklada za regionalni razvoj posredovati sredstev in potem pričakovati, da jih bodo nadzirale in upravljale regije. Ne, to bo še vedno v rokah držav. Sredstva, ki bodo namenjena prehodu, pa se bodo seveda dala v roke tistim, ki to najbolj potrebujejo, torej najbolj prizadetim regijam in ozemljem. Tudi demografski izzivi so vprašanje, s katerim se ukvarjamo. To vprašanje nas zanima. Kolega je omenil Bolgarijo med drugim, lahko bi omenili tudi baltske države, Romunijo. Še eno vprašanje se pojavlja, ki ga po našem mnenju ne obravnavamo dovolj in tu se strinjam s predsednikom. Morda ne bi bilo napačno, če bi opravili kakšno študijo skupaj z Evropskim parlamentom s tem v zvezi. Mi bi bili zagotovo pripravljeni pri tem sodelovati, ker je to seveda vprašanje, ki nas čisto vse zadeva v prvi vrsti. Trenutno nimamo natančnih številk, kar zadeva migracije, koliko mladih prihaja iz Srednje Evrope in odhaja v države na zahodu Evrope ali pa celo kam drugam. Zato je za nas zelo pomembno, da opravimo to delo. Mislim, da lahko zdaj naredim piko, ker ne želim zdaj monopolizirati besede. Hvala lepa. Hvala lepa, hvala lepa za vašo udeležbo pri našem delu. Mi pa prehajamo na pomembno točko na našem dnevnem redu. Zdaj nas čaka izmenjava mnen z našim dragim kolegom. Lahko ostanete na svojem mestu, če želite. Z nami je glavni poročevalec Pierre Larouturu. Povedal nam bo, kaj se dogaja s splošnim proračunom Evropske unije za proračunsko leto 2021. Kot veste, vse skupaj povezano tudi s trenutnimi pogajanji o večletnem finančnem okviru za obdobje 2021-2027. Odbor za proračun je specializirane odbore tudi pozval, da predstavijo svoje mnenje v zvezi z predlogom splošnega proračuna. Kolega Ararutoru je že predstavil svoj predlog odboru za proračun in sicer pred dvema dnevoma, zdaj pa bo svoje pripombe in svoje razmišljanja delil tudi z našim odborom. Tako da besedo najprej predam poročevalcu, potem poročevalcem v senci in seveda vsem ostalim kolegom, ki boste želeli besedo. Hvala. Hvala lepa, gospod predsednik. Lep pozdrav vsem. Zelo vesel sem, da sem danes lahko z vami. Danes govorimo o pravem življenju kot ste rekli, pravo življenje pa se odvija v, mest, v regijah, v vseh in tako naprej. Obstaja zelo veliko tveganje, da bo na koncu sprejet prenizak proračun. Sam sem nov poslanec, šele šest mesecev sem poslanec, imenoval sem bil za splošnega poročevalca za proračun za leto 2021. Mislim, da se vsi strinjamo, da se tu ukvarjamo z zelo pomembnimi izzivi. Izjemno pomembno je, da kot parlament ostanemo enotni, zato da zmagamo v tej bitki za zagotovitev ambicioznega proračuna. Pet skupin je v letu 2020 delalo na tej temi. 1,9 milijarde evrov več smo uspeli pridobiti za lanskoletni proračun. Milijardo več smo uspeli doseči zgolj zato, ker nas je bilo pet in smo bili enotni kot skupine pri proračunskem letu 2021 pa bo bitka še toliko bolj zahtevna in naporna, zato je treba okrepiti enotnost. Prvo vprašanje je, kako se izogniti temu, da bi preveč posegali v kohezijski sklad. Z Antonijem Kosto sem se pogovarjal, medtem ko je bil v Bruslju. Res obstaja tveganje, da se bodo sredstva imale iz kohezijske politike, kar je nespametno in nevarno, ker je to pomembna politika. Velika večina ljudi meni, da bo parlament klonil, ampak kot poročevalec sem vsak mesec v Berlinu, v Nemčiji so seveda glavni, ko gre za ta pogajanja, berem novice, tudi novinari pravijo, da bo parlament klonil in da bodo vodje vlad in držav dobili tisto, kar pač želijo. No, Zagotovo ne bomo klonili čez nekaj mesecev. Mi nameravamo čez nekaj mesecev to bitko zmagati z dobrimi argumenti. In v parlamentu, v Bruslju in tudi v državah članicah bomo to bitko odločno vodili. Seveda ni treba jasno izpostavljati, kako pomembna je kmetijska politika, kako pomembna je kohezijska politika. Ne bomo zdaj posegali v te najbolj pomembne projekte v Evropi. Potem so pa tu še novi izzivi. Eden od novih izzivov je povezan s podnebjem. Zeleni dogovor, ali bomo s tem novim zelenim dogovorom zgolj blefirali ali bomo dejansko kaj storili. Bil sem v Bamako jo dva dni in videl sem, s kakšno sušo se sooča v Sahelu v tem trenutku. To je najhujša suša v zadnjih 1600 letih. Poleg tega je AIDS povzročil na tisoče mrtvih v tem območju, podnebne spremembe bodo povzročile še bistveno več žrtev, če ne bomo ukrepali. Zelo pomembno je, kaj počnemo na ravni ozemelj. Danes zjutraj smo se pogovarjali tudi o tem, kaj počnejo vodje nekaterih podjetij za boj proti podnebnim spremembam želimo zmanjšati emisije CO2 do leta 2050. V ZDA imajo na 3000 metrih opazovalni center, merijo emisije CO2, vidijo, da se emisije povečujejo, videl sem, kakšne so številke. Trikrat hitreje se povečujejo emisije kot v 60. in 70. letih. Vse to, kar počne Evropa, kar počnejo skupnosti, kar počnejo zemlja, bi mislili, da bodo emisije CO2 počasi zastale oziroma se zmanjšale, ampak ne, sprožil se je ta začaran krok zaradi gozdnih požarov v Avstraliji, na portugalskem in drugot po svetu se izpušča vedno več emisij CO2, ja, klimatologi pravijo, da imamo na voljo samo še nekaj let, zato smo bili vsi zelo zadovoljni, ko smo slišali, da je zeleni novi dogovor prednostna naloga predsednice komisije. Zelo pomembno je, da v okviru tega sporazuma oziroma novega dogovora ustvarimo tudi številna nova delovna mesta. Sam prihajam iz Francije, že dolgo časa se borim za podnebje. Vsa mala mesta, vasi nas podpirajo za to, da dosežemo ustrezen dogovor. Pri nas vasi umirajo, ljudje jih zapuščajo zato, da bi odšli v večja mesta. Če bi pa imeli na voljo dovolj finančnih sredstev, da bi vzpostavili boljši javni prevoz, da bi boljše lahko izolirali hiše in podobno, bi ljudje ostali v vseh. Seveda se mi kot parlament borimo za to, da zagotovimo dovolj sredstev za to področje. Če nam bo to uspelo, bomo lahko vzpostavili 5 milijonov novih delovnih mest, ne zgolj v velikih mestih, ampak tudi v vseh. Potrebujemo ustrezen projekt financiranja vseh podnebnih vprašanj. Lahko izboljšamo tudi kupno moč državljanov. Bil sem v Grenoblu in en gospod mi je rekel, ja, analizira, izolirali smo stavbo pred 15 leti. In vse skupaj je veliko bolj prijetno tudi za družino. 800 evrov vsako leto prihranimo pri izdatkih za ogrevanje, poleti nam je manj vroče, po zimi nas manj zebe. In običajen državljan pravi, da 800 evrov na leto prihrani. Zelo pomembno je, da pomagamo vzpostaviti nova delovna mesta. Vprašanje pa je, kako bomo vse skupaj financirali, da bodo ljudje lahko izolirali svoje hiše, da bodo ostali v vseh. Šarl Mišel pravi, da želi zmanjšati sredstva za raziskave, za kmetijsko politiko, za kohezijsko politiko, predlagajo največ eno milijardo, kar je nespremljivo. 17 držav je zasedalo v Lizboni, prej sem že omenil kolega Kosto, ampak dejstvo je, da ni edina izbira ta, da se odločimo za kohezijo ali za podnebje. Najti moramo način, kako ohraniti proračun za kohezijo in istočasno zagotoviti dovolj ambicioznih sredstev tudi za podnebje. Vprašanje pa je, ali imamo na voljo tudi kaj politične dobre volje, ali bomo stali zgolj pri besedah. Predsednica komisije je omenila tudi Kennedyja, ki je rekel, da so se odločili, da bodo šli na Luno in da so šli. Takrat ni šlo zgolj za lep govor, imeli so dovolj sredstev. Nas in proračun je Kennedy v štirih letih povečal za 15 krat. Njegovi sodelavci so se sicer pulili lase, kako in kaj, ampak so denar zagotovili. Roosevelt je v treh mesecih prav tako spremenil način delovanja. Isti dan je sklical senat in predstavniški dom, glasovali so v istem dnevu o dveh predlogih, Roosevelt je oboje podpisal in zvezdni proračun so povečali za trikrat. V Evropi se pa danes sprašujemo, ali bo proračun v vrednosti 1,047 odstotka BDP ali 1,078 odstotka. Pomembno je, da si zagotovimo sredstva, da bomo lahko oblikovali na milijone delovnih mest v mestih, v vaseh, da bodo ljudje imeli delo, da ne bodo brezposleni. Ali je bil Kennedy nor, ali je bil nor Roosevelt? Ne, bila sta ambiciozna, ambiciozna in za svoje ambicije sta namenila tudi dovolj sredstev. Mi kot parlament smo seveda zelo pomembni, ker smo predstavniki državljanov, ne moremo popustiti vode vlad in držav, moramo prisiliti, da gre do dlje. Če želimo zmanjšati emisije CO2 za polovico, moramo storiti veliko več. Nedavno sem bil v Ekosoku in pravijo, da vodje podjetij ne bodo zgolj ploskali, če bomo podajali izključno lepe govore, ne bomo pa ničesar storili. Pravijo, da bi bilo treba polovico stavb bolje izolirati in izboljšati je treba prometni sistem kmetom, je treba pomagati z konkretnimi naložbami. In še nekaj zanimivega. Če ste prebrali dokument iz 14. januarja, ki ga je objavila komisija, verjetno veste, da komisija pravi, da če želimo resnično uspeti pri zelenem dogovoru, moramo zagotoviti vsako leto med 300 do 600 milijard letno 300 do 600 milijard letno vsako leto. Komisija pa pravi v tem trenutku, da so edina sveža sredstva, ki jih imamo na voljo v tem trenutku, 7,5 milijard iz sklada za pravični prehod. Šal Mišel pa ne ve, ali bo ta denar sploh lahko zagotovil. Vidimo, kakšne vsote nam ponujajo, smešne, nesprejemljive, drobtinice nam mečejo na mizo. Včeraj sem se pogovarjal s polskim kolegom. Rekel je, da je na polske 30 rudnikov, če želimo zapreti en rudnik in preprečiti katastrofo, potrebujemo za zgolj en rudnik 50 milijonov evrov. Enako velja tudi za Nemčijo, naprimer. Poleg tega ne gre zgolj za rudarska območja, gre za to, da je treba v celoti preoblikovati gospodarstvo. Pomembne so politike prilagajanja, blažitve, ampak eh, ravno zaradi tega se moramo boriti, da bo evropski proračun bolj bogat. V komisiji so se že začeli ukvarjati tudi s tem, ali bomo mi kot parlament podali kakšne nove predloge. Najprej moramo oblikovati pravo podnebno banko. Vsi so se strinjali, da ko bomo imeli podnebno banko, bomo imeli na voljo več sredstev za javni prevoz, za izolacijo stavb, za kmetijski sektor, ampak samo 7-16 milijard naj bi imeli na voljo v tej banki. Evropska investicijska banka pravi, da bo svoja posojila za podnebje podvojila, ampak to je samo 16 milijard posojil letno. Evropska centralna banka ni nikoli poskrbela za tolikšno likvidnost. Ta podnebna banka bo imela na voljo 16 milijard vsako leto, Evropska centralna banka ima na voljo 1200 milijard letno. Imamo staro in novo. Merci. Dragi kolega, najlepša hvala. Prosim, da počasi zaključite, ker imamo zelo natrpan dnevni red. Likvidnost centralne banke je vezana trenutno na špekulacije, ampak to je treba spremeniti. Pravite tudi, ja, pospešujem, ker že tako hitro govorim. Zelo pomembno je, da zagotovimo sveža sredstva. Gospa Tečer je rekla ne, z mojim denarjem pa ne. In zdaj je Združeno kraljestvo zapustilo Evropsko unijo, ostalo nas je 27, najti je treba lastna sredstva za kohezijo, za podnebje ne moremo pa zahtevati dodatnih sredstev držav članic. Kaj to pomeni? Ali bomo imeli nov davek na gorivo? Saj ne pomeni to, da bomo prepovedali letala. Ali bomo imeli davek na plastiko, davek na kerozen, davek na vse emisije na mejah. Ko sem bil majhen, je bilo tako, da smo dobičke obdavčevali po stopni 45 odstotkov, danes so dobičke obdavčeni z 19 odstotki. Vse lepo in prav za podjetja, ampak ali ta dobiček porazdelijo z zaposlenimi, ali tu ta denar vlagajo, ali si ga spravijo v svoje žepe, ali ga vlagajo potem na finančne trge. Če se vse skupaj preseli zgolj na finančne trge, to povzroča makroekonomske težave. Torej, dobiček eksplodira in to je to. Že Žak Dolor se je boril proti nelojalni davčni konkurenci, ker to ne bi prizadelo malih podjetij, niti gospodinstv, ne bi naložili dodatnih davkov na podjetja. V Evropi smo znižali obdavčitev dobička na 19 odstotkov v ZDA od Roosevelta do Trumpa za 38 odstotkov. No, namesto, da zdaj posegamo v kohezijske sklade, bi potrebovali nova sredstva, da bi vsaka družina, vsaka vas imeli na voljo sredstva za prehod. No, naj še enkrat za konec pojasnim, da se moramo boriti. Vsi pravijo, da bo parlament klonil, mi moramo stati enotni, podati konkretne predloge se upravičujem, da si jemljem več časa za govor, ampak resnično si želim, da bi ohranili svojo enotnost, da bi branili svoje cilje in si zagotovili veliko bolj ambiciozen proračun. Seveda se bomo lahko še o tem pogovarjali. Lahko se bomo pogovarjali o novem zelenem dogovoru, ampak danes dopoldne je naše delo malce bolj skromno ker se ukvarjamo zgolj z vašim mnenjem o proračunu za leto 2021. Seveda je to zelo zanimivo, ampak bojim se, da bo proračun za leto 2021 zelo omejen. Težko bomo vključili vse to, kar ste predlagali. Besedo pa predajam naši poročevalki, gospe Možžanovski. Šanovne panje predsednice. Hvala lepa predsednik, kolegice in kolegi. Najprej bi se rada zahvalila predsedniku odbora za nadzor proračuna. Hvala, da ste danes z nami. Vi ste rekli, da bo leto 2021 težavno leto, zato ker je to zadnje leto v stari finančni perspektivi in prvo leto v novi finančni perspektivi ko gre za vnaprejšnja plačila in ostala plačila, pomembno je, da najdemo ravnoteže, da ne bo prihajalo do zamud. Mislim, da smo dosegli nek preboj. Danes v Bruslju poteka Evropski svet. Vode vlad in držav se bodo pogovarjali o novem večletnem finančnem okviru za obdobje 2021 do 2027. To je izjemno pomemben trenutek. Upam, da bodo našli nove rešitve za proračun in za evropske države članice. Poskrbeti moramo za to, da bomo imeli na voljo dovolj sredstev za nove prednostne naloge. Ne želimo si, da bi zgolj krčili sredstva, zlasti ne na tako pomembnih področjih, kot je kohezija. Kohezija je zelo pomembna, ker zagotavlja gospodarsko rast, ustvarja delovna mesta, zagotavlja enake priložnosti za vse regije, skrbi za trajnost. In Strinjam se s tem, da moramo biti ambiciozni, ko gre za kohezijo. Ne smemo izgubljati sredstev v okviru kohezije. Pri skladu za pravični prehod smo govorili o sedmih milijardah, ampak dejstvo je, da bomo ta denar oduzeli iz drugih programov in projektov. Še en primer z področja kohezijske politike, ker je to povezano tudi s podnebnimi cilji. Nekaj, kar je zame zelo pomembno, je, da sklad za pravični prehod ne založimo s premalo sredstvi. Namreč nekatere države bi lahko izpadle iz tega sklada, ko boste opravili vsa izplačila. Kolegice in kolegi, živimo v težavnih časih, čaka nas precej naporno leto, ampak upam, da bomo zmagali v tej bitki in sprejeli dober proračun za leto 2021 in še zlasti za kohezijsko politiko. Najlepša hvala. Poročevalca v senci z ELS ni, želi kdo drug besedo v njegovem imenu? Ne. Potem pa kolega Erik Bergqvist iz skupine SD. Uh, Najlepša hvala. Predsednik, hvala lepa tudi poročevalcu Pjeru za to poročilo. Kot smo slišali, situacija je izjemno kompleksna. Star večletni finančni okvir se izteka, začenja se nov. Franz Timmermans je zadnjič rekel, da ne gre za reševanje planeta, temveč človeštva. Planet bo že preživel podnebne spremembe, človeštvo pa ne. Zato sem vesel, da ste povdarili to, da je treba zaščititi državljane v Evropski uniji. Zato gre pri tem. Eno od naših najbolj pomembnih orodij v zelenem dogovoru pa je sklad za pravični prehod. mi kot odbor regi smo zdaj kot neke vrste pajek v pajkovi mreži. Zavedamo se, da je izjemno težko ustvariti nova delovna mesta, da je težko spostaviti novo industrijo, nove storitve, nove panoge. Relativno enostavno pa je ljudem zagotoviti dobro izobrazbo in veščine, s katerimi bodo lahko lažje preživeli vse te nujne prehode to je tisto, kar bi v tem trenutku želel povdariti. Druga zadeva. Strinjam se s pomisleki poročevalca in ostalih, ki se sprašujejo, ali imamo na voljo dovolj sredstev v kohezijskem skladu, ali imamo na voljo dovolj svežega denarja za sklad za pravični prehod, ali se bo ta sklad financiral z večjimi rezi v koheziji če bo tako, se mi zdi, da se bomo težko soočili z izzivi, ki nas čakajo. Še ena pomembna zadeva. Fosilna goriva. Tudi ta imajo svojo demografsko razsežnost. Ko skušamo najti bolj okolju prijazna, goriva, upoštevati pa je treba, kako bo to vplivalo na različne regije. Tudi na to bi morali biti zelo pozorni. Delo moramo korektno opraviti na tem področju. In še čisto za konec strinjam se s tem, kar je rekel kolega. Če želimo biti uspešni, če želimo rešiti človeštvo in zaščititi državljane v Evropi, potrebujemo sredstva trenutni predlogi predsedstva sveta niso dovolj. Zato moramo preveriti, ali obstaja kakšna možnost, da še malo pritisnemo v pogajanjih. Najti moramo nove lastne vire. Hvala. Merci. Najlepša hvala. Kolega Pikajnen za skupino Renew. Yes, in Finnish, please. Po finsko bom govoril, če smem. Arvoisa puheenjohtaja, todella. Gospod predsednik. Letošnje leto je posebno leto. Izteka se stari večletni finančni okvir. Sprijazniti se moramo z novo realnostjo tudi na proračunskem področju. Pripraviti se moramo na prihodnost, bi pa rad izpostavil nekaj pripomb. Najprej moramo opraviti svojo osnovno nalogo pri kohezijski politiki. Namen kohezijske politike je, da ustvari priložnosti za regije, da se bodo regije lahko razvijale, da bodo rasle, Namen kohezijske politike je tudi, da odpravi razkorak v stopni razvoja med regijami. V zadnjih letih smo se soočali z razmerami, ko so se razlike med državami članicami zmanjševale, razlike znotraj držav članic pa so se povečevale. Upam, da bosta naš odbor in odbor za proračun v tem proračunskem postopku skušala zagovarjati tezo, da naj se zmanjšajo razlike v razvoju med regijami znotraj iste države. Proračun je zelo tesno povezan tudi z obzorjem, z inovacijami če bomo imeli dobro delojočo inovacijsko politiko, lahko ustvarimo nove inovacije, ki bodo tudi spodbudile napredek v Evropi. In še tretja zadeva. Na pobudo Žana Kloda Junkerja v prejšnjem mandatu komisije smo začeli upravljati zelo dobro in pomembno delo. Podarjali smo arktično regijo. Rekli smo, da je Arktika zelo pomembna in njen pomen se še povečuje v zadnjih letih. Mislim, da bi se tudi to moralo odražati v ukrepih, ki jih pripravljamo za zagotavljanje stabilnosti in za izboljševanje priložnosti v arktični regiji. To bi morali zajeti tudi v kohezijsko politiko. Hvala. Hvala lepa. Skupina ID nam še ni sporočila imena poročevalca v senci. Želite besedo, če ja, je zdaj pravi trenutek, kolega? Ja. Si, uh, buongiorno. Da, dober dan, hvala lepa. Dejstvo je, da so nam obljubili proračunsko vrstico za financiranje novega zelenega dogovora, ampak sredstev Ni, ne gre za nova sredstva. Vzeli so sredstva iz kohezijske politike, kar pomeni, da so to politiko ošibili, namesto da bi jo bolje izvajali. In seveda je to povzročilo precej nemira in tudi nezadovoljstva s tem, kar se dogaja. Mhm. Nekateri v komisiji so temu ploskali, drugi ne. Sam moram priznati, da sem zelo skeptičen glede vseh teh najav komisije. Bomo videli, kako se bodo zadeve odvijale v prihodnje. Zavedamo se, da obstajajo težave, da so to objektivne težave, da denarja ni. Kar zadeva predlog, da bi obdavčili kerozen, če smem skromno pripomniti, ta davek, kot tudi vsi ostali davki, bodo seveda slejko prej končali na plečih davkoplačevalcev in potrošnikov. Ti pa že tako ali tako plačujejo absolutno preveč davkov tudi v Evropski uniji. V proračunu Evropske unije je na voljo več milijard evrov tudi za sosedsko politiko, naprimer. In del proračuna bi lahko zagotovo namenili tudi temu, da zagotovimo sredstva tam, ki jih potrebujemo. Bomo videli, kaj bo z vsemi temi predlogi Evropske komisije. Mislim, da nismo začeli ravno najbolje. Ujeli so nas na krivi nogi. Novih sredstev ni. Komisija za ta zeleni prehod predvideva zgolj prerasporeditev sredstev bomo videli, kje bodo vzeli denar za ta sklad za pravični prehod. Danes namreč ni celotna zadeva kaj dosti jasna. Bomo videli, kako in kaj. Hvala lepa, Monika Vrnani. Kolega Dimitris Nagolis dobi besedo v imenu GUE. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Čez nekaj ur bo, eh, se bo začelo zasedanje v Evropskem svetu. Predlog Šarla Mišela za novi večletni finančni okvir je predvsem v znamenju nepripravljenosti držav, da bi eh, namenile tem projektom več sredstev. Vendar pa je tu marsikaj, kar so vlade obljubile svojim državljanom. Marsikaj je predsednica komisije von der Leinova eh, obljubila eh, tudi nam in eh, našim volilcem v prihodnjih letih, ampak vse to se ne bo zgodilo. Najbogatejše, najmočnejše države v svetu pa so tiste, ki Eh, najglasneje govorijo, da bi morali z obstoječim denarjem narediti več, ampak to je laž. Eh, tega ne moremo prodajati svojim državljanom. Eh, zato se posem strinjam s poročevalcem za proračun, ki pravi, da bi parlament in vse poslanske skupine morali biti zelo enotni in da bi morali ustrajati pri tem, da Eh, proračun za leto 2021 znaša 1,3 BDP in da moramo to ohraniti za celotno obdobje, eh, kaj ti cilje sta zastavila svet in komisija, če pa naj to uresničimo, pa potrebujemo tudi denar, ki nam je bil obljubljen. In To mora biti skladno tudi z vsem tem, kar zahteva parlament. Naš prednost je, da smo enotni in da je več kot 90 odstotkov poslancev glasovalo za na plenarnem zasedanju. Zato moramo že danes poslati signal predsednikom vlad in držav, da če mislijo, da lahko grozijo Evropskemu parlamentu in uh, ustrajajo pri tem, da prihaja do zamud, da imamo neke urgentne razmere. Predsednik Sasoli je zelo jasno povedal, da je svet obljubil določene zneske za naslednjih sedem let. In da če želijo spremembe, želi, bo moral biti svet tisti, ki se bo približal nam. Torej, če storimo če ustrajamo pri tem, lahko pošljemo jasno sporočilo, da ne sprejemamo znižen sredstev pri SKP, pri kohezijski politiki, da eh, želimo dejansko okrepitev proračuna, kot je to ustoril Roosevelt, eh, ko gre za eh, zeleni dogovor, da potrebujemo povišanje lastnih sredstev, kar nam bo omogočilo financiranje novih zahtev in potreb. Eh, Eh, kajti konec koncev nam to nalagata eh, sama svet in komisija. Vložili bomo torej eh, predloge sprememb k, k proračunu za razvoj podeželja. Uh, upam pa, da bomo uspeli ostati enotni, da ne bo prišlo do razkola med poslanskimi skupinami, kajti to je edini način, kako lahko dosežemo napredek. Najlepša hvala, kolega. Mislim, da je bilo vse. Eh, povedano in da sta tu dve eh, pravzaprav glavni sporočili oziroma eno samo sporočilo, ki ga je pravzaprav eh, zdaj zelo dobro povzel gospod Papadimulis, pa tudi predsednik parlamenta ter vodja podajalske skupine odbora za proračun. Namreč, če ne bo prišlo do sprememb pri predlogu Šala Mišela, če ne bo prišlo do približevanja stališčem parlamenta, Je parlament odločen in enoten, da se ne bo pustil zadovoljiti eh, s predlogi, ki so trenutno nezadostni in da so potrebna nadaljna pogajanja to, kar se bo dogajalo danes in jutri, je ključno za prihodnost Evropske unije. To bo uh, močno vplivalo na življenje v naših regijah v naslednjih desetih letih in seveda tudi na našo regionalno politiko. Dobite besedo za dve minuti, res dve minuti. Po dveh minutah vas bom prisiljen prekiniti kaj ti sledi srečanje koordinatorjev. Najlepša hvala. No, če odgovorim na prvo vprašanje, strinjamo se glede sredstva ali nam grozi kriza plačil. Eh, tveganje je niže kot pred leti, ampak vendarle 144 milijard smo zahtevali za plačila za prihodnje leto in veste, da prehajamo z sistema M plus 2 na M plus 3, kar pomeni, da se eh, plačila bolj odlagajo in je zato tveganje, tveganje niže. Skratka, imamo denar, s katerim naj bi to preprečili. Kar zadeva sklad za pravični prehod, ali ima ta dovolj denarja, odgovor je seveda ne, ne in ne. Pred dvema tednoma smo v Bruslu sprejeli 300 eh, delavcev iz Nemčije, iz jeklarske industrije, ki eh, so govorili o eh, tem, kaj se dogaja v Nemčiji in že samo za jeklarstvo v Nemčiji bo potrebno 2 milijardi, Španija potrebuje 30 milijard. Španija potrebuje dovolj, predvsej sredstev. Skratka, ena milijarda na leto je enostavno smešen znesek in mislim, da mora parlament to jasno povedati, da je vse skupaj smešno, da ne smemo s tem izgubljati časa in biti moramo dovolj pogumni, da rečemo ne. Britanski parlament je postal pravi parlament, ko so se naučili reči ne. Eh, in to moramo storiti tudi mi. Eh, eh, ko, so, ko je Lordska zbornica bila vsega sita, je blokirala proračun, sledilo je pol leta oziroma eno leto eh, krize, ampak s tem je britanski parlament postal pravi parlament. Kajti, in tudi naloga našega parlamenta je, da zagotavlja koherenco, da zagotavlja enotnost v Evropi. Torej, nič hudega ni, če bo trajalo pol leta dlje. Pomembno je, da dobimo nova sredstva. Pet let že govorimo o davku na finančne transakcije. Eh, vsi plačujemo davke eh, na dodano vrednost pri mleku in kruhu. Eh, tu pa je govora o davkov v višini nič celih nič en odstotek. Komisija pravi, da je to izvedljivo v dveh letih in da bo to prineslo več kot 500 milijard letno. Torej, zne, davek v višini ni celih nič en odstotek, ki ne bi vplival na družine, na najbolj ranljive. Eh, vsi plačujemo uh, eh, DDV v dvomestnih zneskih in uh, znesek eh, In stopne ni celih en odstotek na, davčne, na finančne transakcije bi prinesel toliko sredstev, da bi rešili precej problemov. To ne bi, ta davek ne bi vplival na MSP-je, ne bi vplival na obrtnike, prinesel pa bi milijarde vsako leto. Uh, Eh, če to lahko resničimo v dveh letih, se moramo tega lotiti, ne smemo se bati. Eh, eh, predsedniki vlad in držav se ne bi smeli bati sprememb. Sam prihajam iz zasebnega sektorja, kjer govorimo o ogromnih naložbah, o prestrukturiranju in vemo, da je vse to nujnost. Upravičujem eh, se, če sem predolg, ampak eh, res si želim dolgoročnega sodelovanja z vašim odborom. Do junija bomo eh, preučili vrstico za vrstico in ugotovili, kako lahko zagotovimo več dodatnih sredstev in zagotovili tudi, da bodo banke in zavarovalnice služile skupnim interesom in da bodo postale bolj transparentne, kot je to zagotovil Obama z novo zakonodajo v ZDA. Eh, kajti konec koncev je tu na kocki naše skupno dobro. Najlepša hvala. Najlepša hvala, dragi kolega, za vaš prispevek k našemu delu. Najlepša hvala tudi naši poročevalki za eh, vse delo, ki ga je opravila pri pripravi mnenja. Zahvaljujem se tudi vsem tistim, ki ste prispevali k kakovosti našega dela danes in včeraj. In hvala tudi uh, vsem tistim, ki uh, ne boste sodelovali na sestanku koordinatorjev, ki sledi. Uh, če boste zapustili dvorano hitro in v tišini. Hvala lepa.